Evropskega sveta z dne 23. septembra 2015, izjavi Evropskega sveta in komisije. Po običajnem postopku bi moral sedaj dati besedo predsedniku Evropskega sveta, ampak mislim, da je na poti v plenarno dvorano. Ali želite začeti, gospod Juncker? Upam, da s tem ne bomo sprožili kakšne hujše diplomatske krize. Mislim, da bo gospod Tusk prišel v dvorano čez nekaj sekund. Herr Juncker, stimmt es eigentlich, dass Sie heute Morgen hier. Gospod Juncker, ali je res, da ste danes zjutraj sedeli na mojem mestu? Eh, petkrat sem bil izvoljen v Evropski parlament, ampak eh, usoda je imela z mano drugačne načrte, pravi gospod predsednik Juncker. Mislim pa, da bi mi ta vloga dobro pristajala. Tudi meni bi vaša vloga pristajala, pravi predsednik Šulc. No, tega si pa ne želim, predsednik Juncker. Um, dobro, bomo začeli z izjavami o sklepih Evropskega sveta. Besedo bom dal predsedniku komisije. Ah, Hvala lepa, gospod predsednik. Evropski komisiji je všeč, da lahko spregovori na mesto predsednika Evropskega sveta. Auch das hätte ich mir, auch das hätte ich mir. Eh, tudi to vlogo bi si upal opravljati, ampak spet usoda je hotela drugače spoštovani gospod predsednik. 23. septembra so zasedali vodje vlad in držav. Razpravljali smo o vprašanju begunske krize, migrantov. Evropska komisija, verjetno se spomnite, je že maja podala predloge svetu. Svet je potreboval nekaj več časa, da se je dogovoril o teh predlogih in sklenili smo, da če se bo svet strinjal za solidarno porazdelitvijo beguncev po Evropi, eh, torej tukaj šlo zaradi posameznih nasprotovanj eh, držav to ni bilo možno, ampak to ni bila katastrofa. V skladu z eh, Evropsko pogodbo smo se potem sklicali na skupnostno metodo in eh, povedali smo svetu notranjih ministrov, da je pravzaprav institucionalno gledano um, ta postopek možen in to je bil dober znak. No, sedaj pa bi pozdravil predsednika Evropskega sveta. Donald, boš ti prevzel besedo ali lahko nadaljujem? Uh, no, vesel sem, da je. Eh, predsednik Evropskega sveta tako velikodušen. Skratka, sprejeli smo odločitev oziroma, ker nismo mogli po običajni poti sprejeti odločitve, smo uporabili skupnostno metodo in to je bilo pravilno. Sedaj se ne smemo utopiti v tem močvirju kazanja s prstom um, drug na drugega. Sedaj smo sprejeli odločitev, ta odločitev bo izvajana in to, kar se da hitro. Kot komisija smo izjemno hitro ukrepali in nihče ni dvomil v to. 23. septembra je potekal vrh institucijam, obema vejama proračunske oblasti smo podali svoje predloge s tem v zvezi za leto 2015 in za leto 2016. V prihodnih tednih bomo obema proračunskima organoma tudi predstavili svoj predlog 800 milijonov. Vesel sem, da je Evropski parlament še enkrat povedal, da bo hitro odločal. 8. v odboru, 15. na plenarnem zasedanju. Evropski parlament je torej kos tem skupnim nalogam. To so naše naloge. Evropski parlament je že dal zeleno luč predlogu komisije, da naj bi begunce solidarnostno prerasporedili. S tem je Evropski svet pravzaprav prisilil, da stori isto. Si predstavljate, da bi Evropski svet naprimer razveljavil odločitev Evropskega parlamenta. Zelo sem vam hvaležen, gospod predsednik, pa tudi vsem članom parlamenta, da ste tako hitro ukrepali. S tem ste tudi pokazali, da vedno hitro delate, tudi ko gre za proračunska vprašanja. Na no, vse zadnje gre za to, da povečamo sredstva Frontexu, Europolu in tudi Evropskemu uradu za podporo azilu. Komisija in države članice so v primeru nudanja zaščite na zunanjih mejah Grčiji ponudile 600 oseb, toliko jih bomo napotili v Grčijo. Potem smo podvojili tudi število uradnikov, ki delajo v generalnem direktoratu HOME, kot se imenuje, torej generalnem direktoratu za pravosodje in notranje zadeve. Sam bi spodbudil države članice, ki tega še niso storile, da storijo isto kot Avstrici, Nemci, in številni drugi. Predsednik Tusk, pa tudi vi, gospod predsednik Šulc in sam smo videli, kaj je storil predsednik Turčije, Erdogan. Turčija vlaga res ogromno truda v to delo. Iz Iraka in Sirije je v to državo prišlo že 2,2 milijona beguncev, prihajajo tudi iz drugih držav. Naša naloga je, da zaščitimo zunanjo mejo in komisija bo ponudila podporo res hvale vrednim prizadevanjem turških organov. Ne moremo se osredotočiti izključno na svoje notranje zadeve. Reševati moramo tudi težave, ki obstajajo v evropski periferiji. Gre za isti problem s katerim se soočamo. Evropska unija in Turčija morata hoditi z roko v roki, skupaj morata oblikovati politiko sprejema, politiko nudenja zaščite in spremljanja teh nesrečnih posameznikov, ki prihajajo v Evropo. V soglasju s predsednikom Evropskega sveta in predsednikom Evropskega parlamenta sem turškemu predsedniku predal tudi memorandum o sodelovanju med Evropsko unijo in Turčijo na področju beguncev. Danes popovdne ob treh bomo to tudi objavili. Sedaj vam tega zato ne morem predstaviti, namreč s turškimi prijatelji smo se dogovorili, da bomo vse skupaj predstavili ob treh popovdne. Osredotočamo se predvsem na Grčijo. 66 tisoč beguncev, ki se trenutno nahajajo v Grčiji, moramo prerasporediti v druge države v Evropi. Atenam sem že poslal sporočilo s tem o zvezi tudi generalnemu direktorju, ki je pristojen za to vprašanje, gospodu Vervenu. On se tudi pogaja o programih, ki jih bo Grčija izvajala na tem področju. Isto bomo storili za Turčijo. Visoki uradniki komisije bodo jutri že prisotni v Ankari, kjer se bodo tudi pogajali o podrobnostih tega sporazuma s Turčjo. Pristojnemu komisarju, no, pristojnim komisarjem, pa tudi Franca Timmermansa bom prosil, da odpotujejo v Turčjo in se s turškimi organi pogovorijo o tem sporazumu, ki ga bomo sklenili s turškimi organi skupna politika, ki jo bomo vodili Evropska unija in Turčija, ne zadeva zgolj uradnike in visokih uradnikov. Mislim, da bi morali politizirati v pozitivnem smislu te besede pogajanja med Evropsko unijo in Turčijo. Ta politika oziroma te politike nosijo s seboj določene stroške, Ne bom rekel, da sem ravno zaskrbljen, ampak z zanimanjem spremljam razpravo, ki poteka v Evropi. Trenutno se pogovarjamo o tem, kako naj porazdelimo vse te stroške. Ali naj te dodatne stroške, ki nastanejo zaradi tega problema, upoštevamo v kontekstu pakta za rast in stabilnost ali naj jih odštejemo od njega. Najti moramo ustrezne odgovore na trenutno situacijo, ne želim pa, da bi delovali popolnoma neodgovorno. Zato moramo na podlagi analize, ki jo komisija trenutno pripravlja, treba pripraviti ad hoc rešitve. Naprimer, če bi lahko pri posameznih državah dopustili določena minimalna odstopanja od izvajanja pakta o rastni stabilnosti. Vendar tega nikakor ne jemljemo zlahka. Resno se pogovarjamo o tej politiki, ki se nanaša na begunce. Če ne bomo previdni, se zna zgoditi, da bomo v prihodnje morali razpravljati še o drugih politikah. Komisija je sicer odprta in pripravljena podpreti vse predloge, naravno vsak avanturističen predlog, ampak v vsakem primeru sem pripravljen odgovoriti na vprašanje. Predtem pa bom zelo skrbno prisluhnil predsedniku Evropskega sveta, ki ga tudi prijazno pozdravljam v naši sredini. Hvala lepa, gospod predsednik komisije. Besedo dobi sedaj predsednik sveta Donald Tusk. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane prijateljice in prijatelji, resnični preizkus za kakršnokoli skupnost se pojavi v kriznem obdobju. Tako kot smo preverili banke s stresnimi testi, življenje kot takšno izvaja resni migracijski stresni test v okviru naše skupnosti. In zadnji Evropski vrh je bil namenjen točno temu vprašanju. Veste, kakšni so rezultati, ki smo jih dosegli zato bi sam raje delil nekaj splošnih misli s tem v zvezi. Zlasti v luči tega, da se bo naslednji vrh čez deset dni ukvarjal z isto problematiko. Zgodovinske spremembe in trendi od nas zahtevajo, da smo kot skupnost zmožni pokazati dostojanstvo, še zlasti v trenutku, ko svet pozorno spremlja, kaj se dogaja v Evropi, kako se Evropa odziva na val beguncev. Evropa je predmet vse hujših kritičnih pripomp, notranji spori in medsebojna obtoževanja zgolj predstavljajo vodo na mlin našim nasprotnikom. Skoraj da vsi v Evropi so se pridružili temu zborčku kritikov, zelo malo pa je takšnih, ki v Evropi še branijo Evropo kot nekaj dobrega. V Združenih narodih bi dobili lahko celo vtis, da je Evropa pravzaprav najslabši kraj, kamor se lahko begunci zatečajo. Verjemite mi, da sem se v New Yorku počutil precej osamljeno, ko sem branil sloves Evropske unije, ko sem skušal prepričati vse udeležence, da je realnost v Evropi popolnoma drugačna. Na stotine tisoče beguncev odpotuje v Evropo, zato ker vedo, da je naša skupnost še vedno najbolj odprta in najbolj strpna izmed vseh. Mi smo tisti, ki spoštujemo mednarodne standarde in konvencije. Evropa je območje, kjer so ljudje bolj varni kot kjerkoli druge po svetu. Nikar ne dopustimo, da bo Evropa postala grešni kozov zgolj zaradi tega, ker se mi med seboj neomejeno prepiramo in se obtožujemo. V nasprotnem primeru bo teokracija začela dajati lekcije v zvezi s tem, kaj je verska skupnost. Diktatori nam bodo razlagali, kaj je demokracija. Tisti, ki so odgovorni za ta množični eksodus, pa nam bodo razlagali, kako naj ravnamo z begunci. Pravzaprav to že počnejo. Obstajajo države, ki ne sprejemajo beguncev, vendar so te iste države najbolj glasne in od Evrope zahtevajo naj bo bolj odprta. Zato moramo poskrbeti vsi skupaj tudi za dobro ime in sloves Evrope. Spoštovane članice in člani, stalno govorimo o solidarnosti, o kvotah, o več pomoči za begunce v Evropi in tiste, ki se nahajajo v taboriščih in centrih izven Evrope. Vendar ne pozabite, da solidarnost zahteva tudi vzajemno spoštovanje in vzajemno pomoč. Brez solidarnosti med državami članicami ne bomo zmogli pomagati drugim. Naša skupna dožnost je, da beguncem pomagamo, in da istočasno zaščitimo tudi zunanje meje Evrope. Vsak mora prevzeti to odgovornost, istočasno pa nikogar ne bi smeli pustiti samega, da sam nosi svoje breme. Tako sam razumem besedo solidarnost. Spoštovati moramo pravila, o katerih smo se dogovorili. Če nekdo reče, da nima namena spoštovati evropske zakonodaje, naprimer Dublina ali kvot. S tem spodkopava samo bistvo solidarnosti in tudi samo bistvo naše skupnosti. Spoštovanje pravil vedno pomeni, da moramo žrtvovati del svojih interesov. Te besede bi rad namenil italijanom in mačarom, slovakom in grkom. Nikar se ne slepimo danes računamo lahko zgolj nase. Svet okoli nas ne namerava pomagati Evropi. Številne sosede se soočajo z veliko večjimi težavami, nekatere sosedne države z zadovoljstvom gledajo na težave, s katerimi se soočamo mi. Begunci so posamezniki, ki od nas pričakujejo pomoč. Obstajajo pa sile okrog Evrope, ki na tok beguncev zgolj gledajo kot na nek umazan posel oziroma na as, ki ga lahko izkoriščajo v politične namene. Smo priča novemu političnemu pritisku. Nekateri govorijo celo o novem hibridnem svetu, v katerem so migracijski tokovi postali orodje, če ne celo orožje, ki ga uporabljamo proti sosedom. Zato moramo biti še posebej občutljivi in pozorni ter odgovorni kot evropejci. Spoštovane kolegice in kolegi, verjetno ste vsi seznanjeni s pojmom etike, odgovornosti, naprimer iz dela Weberja, ne Manfreda, ampak Maxa Webera. Etika odgovornosti danes od nas zahteva, da se vzdržimo ekstremnih dejanj. Ko govorim o ekstremnem, govorim o ekstremni imigracijski retoriki na eni strani, po drugi strani pa o tem, da vabimo vse, ki so pripravljeni priti, čeprav nismo zmožni vseh sprejeti pod svojo streho. Končno bi morali to razumeti. Danes obstaja na milijone potencialnih beguncev in migrantov, ki sanjajo o Evropi. Ne prihajajo zgolj iz Sirije, temveč tudi iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Afrike in drugih držav in krajev. Za vse begunce je enostaven dostop do Evrope in pomankanje zunanjih meja postalo pravzaprav tisto, kar jih vleče v Evropo, kot neke vrste magnet, poleg politike dobrodošli ste. V Turčiji, Jordani in Egiptu že obstajajo taborišče oziroma zbirni centri za begunce. Ampak naj vam povem naslednje. Potencijalna zmaga Asadovega režima je danes veliko bolj realna zaradi ruskega in drugega posredovanja v Siriji in drugod. Vse skupaj bo privedlo tudi do dodatnih migracijskih tokov. Predsednik Turčije Erdogan je včeraj to potrdil. Obstaja še 3 milijone potencijalnih beguncev iz Alepa in okoliških krajev. Spoštovane članice in člani, vsi vedno ploskamo, kadar govorimo o solidarnosti, zelo redko pa slišimo aplaus, kadar govorimo o prevzemanju odgovornosti veliko lažje je pridigati o solidarnosti kot solidarnost izvajati. Sam govorim na podlagi več desetletnih izkušenj. Prosim vas, da pokažete odgovornost in zdravo pamet. Prva zapoved danes je, da se uvede nadzor na evropskih zunanjih mejah. To je pogoj sine qua non, če želimo zagotoviti učinkovito migracijsko politiko, ki bo tudi varna. V Evropskem parlamentu boste jutri prisluhnili Angeli Merkel in Françoisu Hollandu. Zelo veliko je odvisno od njiju, tega se zavedamo. V tej krizni situaciji sta oba pokazala, da obvladata čudovite moralne geste, kar cenimo. Jutri pa morata prestati še veliko težji preizkus, pokazati morata, da znata prevzeti odgovornost za nudene zaščite zunanjih meja Evropske unije in Evropske skupnosti. V nasprotnem primeru bosta ona dva skupaj z vsemi nami odgovorna za ponovni nastanek zidov in meja znotraj Unije. Jasno in glasno moramo povedati, Evropa brez zunanje meje pomeni Evropa brez Schengna. Evropa brez zunanje meje bi postala gojišče strahu. Vsi bi se bali. To pa bi nas slejko prej privedlo do politične katastrofe. Običajni državljani od politikov predvsem pričakujajo, da bodo delovali učinkovito in odločno. Če glavni politični voditelji tega ne razumejo, bodo ljudje začeli iskati drugačno vrsto voditeljstva, verjetno bolj radikalno voditeljstvo. Ljudje predvsem želijo, da bi politiki zagotavljali mir in red v skupnostih. Ali se bomo uspešno soočili s tem izzivom ali pa bodo drugi zasedli naša mesta. Seznam političnih mačev je še vedno zelo dolg, ampak čas je, da jih zaustavimo. Vse pa je odvisno izključno od nas. Hvala. Hvala lepa, gospod Tusk. Besedo dobi predsednik skupine ILS, e gospod Weber. Gospod predsedujoči, gost kolegice in kolegi, najprej se zahvaljujem predsedniku sveta za njegovo prisotnost. Prvič je tudi po neuradnem eh, Evropskem svetu predsednik sveta prišel poročati v parlament in zato se mu prisrčno zahvaljujem. Ljudje so negotovi, vsi to občutimo ob eh, sedanji eh, migranski krizi. Zato Mislim v imenu ILS-a, e da moramo ljudem dokazati, da smo sposobni najti rešitve. Kdo bi si pred eh, nekaj meseci mislil, da bodo v sredozemskem morju delovale nemške ladje, francoske ladje, da skupaj z italijanskimi, maltiškimi ladjami tam. Uh, rešujejo življenja. Kdo si je mislil, da bomo uspeli sprejeti mehanizem premestitve 160 tisočih beguncev po Evropi, da se bomo odločili biti solidarni? Kdo bi si lahko predstavljal, da bomo novembra v sredozemlju začeli z robustnim mandatom, tako da ne bomo dovolili, da bi naša dejanja narekovale tihotapske bande in kdo bi si lahko predstavljal, da bo Evropskemu svetu prejšnji teden uspelo poiskati več sredstev za to, da bomo lahko podprli tudi združene narode in uh, organizirali pomoč na uh, samem terenu. Nujno je, da ljudje zaupajo v sposobnost svojih političnih vodij. Seveda pa veliko stvari ostaja odprtih. V imenu naše politične skupine želim povedati, da si ne želimo novih idej, podariti želimo izvajanje. Tukaj obstaja velika pomankljivost. Komisija je predložila predlog, ki gre v pravilno smer in Evropski parlament jasno podpira svežen, ki ga je predstavila komisija pod vodstvom Jean-Claude Junckerja. Eh, da kritičnim točkam, da pomoči na zunanih eh, mejah, ampak sedaj je treba končno ukrepati. Eh, da tudi vračanju, dve tretjini beguncev smo lani zavrnili v Evropi, torej treba je vrniti tiste begunce, ki jim ni odobren status azila. In uh, tudi potrebujemo seznam varnih tretjih držav. Tukaj dovolj besed, treba je ravnati, treba je izvajati. Posebej bi namenil nekaj besed Turčiji, kajti včeraj so potekali pogovor z predsednikom Erdoganom. Eh, podpiramo uvrstitev Turčije na seznam varnih držav in eh, podpiramo tudi aktivnosti mm, nadzora nad mejah. Eh, prav tako pa moramo povdariti, da moramo predsednika Erdogana in pa Turčijo vedno znova opominjati na to, da če je država kandidatka, mora spoštovati temeljne svoboščine in človekove pravice od Turčije. Pričakujemo uh, ustrezno reševanje notranje političnih trenj, tudi kurdsko vprašanje. Evropa ne bo potrebna gleda na stran, samo zato, ker sedaj potrebujemo Turčijo kot našega partnerja. Gospe in gospodje, veliki izzivi pomenijo, da moramo nakazati smer. Um, ena takšna smer je uh, naslednja. Evropa je um, humani kontinent. To je zapisano tudi v naših listinah in pogodbah. Ponosni smo na naše osnovne urednote in v tem smislu velja stavek Angele Merkel. Mi kot velik kontinent eh, lahko tukaj uspemo. Drugič, begunci so dobrodošli, ampak Um, imajo tudi dolož, določene dožnosti. Ne morajo se izbirati držav, kam želijo. Nujno se morajo registrirati, morajo se vključiti v našo družbo. Uh, Eh, tudi to je treba ljudem, ki prihajajo k nam, jasno povedati. In še tretjič, eh, država mora izvajati pravo. Zato, eh, predsednik sveta, sem vam hvaležen za to, kar ste povedali. Varovati je treba zunanje meje Evropske unije. Evropska unija mora biti sposobna nadzorovati to, kdo prihaja na naš kontinent. Tudi z tehničnimi ukrepi države morajo izvajati pravo. In morajo biti sposobne Eh, zavarovati svoje države. Torej, skrbeti je treba za okvirne pogoje, zato da bodo naši državljani še naprej zaupali v nas. Naše ključno sporočilo v imenu ELS-a je ne več novih eh, idej, ampak predvsem izvajanje sedaj pomembno. Hvala lepa. Gospod Pitela dobi besedo. Kolega. Hvala lepa, predsednik. Gospod Weber, prav imate. Zelo malo ljudi bi verjelo v te rezultate. In ti malo številni smo bili mi v Evropskem parlamentu, mi v Evropski komisiji. Te zadeve smo izpostavili že spomladi. Šele septembra smo začeli konkretno izvajati stvari. Čas je pomemben. Evropske institucije se morajo hitro odzivati, predsednik Tusk. Dobro, vse lepo in prav, pojdimo naprej. Branimo to območje. Sam si želim biti evropejec kot posameznik, ki je vodilen na področju človekovih pravic. Ne želim, da bi sedaj govorili o dobrih in slabih in da bi bili slabi zgolj zaradi tega, ker zavračamo begunce. Mislim, da bi morali predsednik Tusk hitro sprejemati odločitve, tudi ko gre za hotspots, ko gre za premestitev, ko gre za varovanje zunanjih meja. Povezati je treba varnostni vidik z sprejemanjem. Kaj počnejo evropske institucije, naprimer v odnosu s Turčjo in Libijo? Vse to, kar počnemo, je dobro, ampak nikar ne mešajmo tega z odgovornostmi, ki jih nosijo posamezne države, ki so v zadnjih letih res same nosile breme nehajmo s temi negativnimi kritičnimi pripombami, z negativnimi simboli, ki zgolj kažejo na to, da ne znamo upravljati z težavami, s katerimi se soočamo. Bodeče žice, zidovi, egoistična ravnanja, sovraštvo, vse to je simbologija, ki kaže na to, da ne znamo rešiti svojih težav. Problemov se moramo lotevati na pozitiven način. Zato prosim, prekinimo to negativno fazo, vstopimo v novo fazo, nikar ne postavljamo na kocko prihodnosti in duše Evrope. Hvala. Hvala. Gospod Pitela v imenu EKR dobi besedo gospod Legutko. Uh, uh, Hvala lepa. Visoki komisar ZNA je rekel, da 8 tisoč beguncev vsak dan pride v Evropo. Gospod Tusk je omenil številko milijon v naslednjih mesecih. Če so te številke vsaj deloma pravilne, potem je jasno, da to, kar so pripravili za nas svet in komisija, ni dovolj to ni rešitev, to je samo nek umesen ukrep. In uh, kot ponavadi se soočamo z zmedenim jezikom, z zastraševanjem tistih, uh, ki se niso strinjali z temi sklepi. Gre za nespoštovanje zakonodaje, ki smo jo sami sprejeli. Humanitarni argumenti se mešajo s političnimi. Gospod Timmermans je šel tako daleč, da je rekel, da je schema premestitev dobra za naše duše. To je prav nezaslišano. E, priča smo bili elementom izsiljevanja, e, begunci so bili najprej povabljeni, potem eh, smo jim to vabilo odrekli, vzpostavili smo šengenski mehanizem, potem smo ga spet odpravili. Ta velika zmeda samo odraža stanje, v katerem je Evropska unija in če je takšno, potem nam lahko pomaga samo Bog. Nismo pa imeli nekih dolgoročnih ciljev, eh, kakšno je končno stanje, ki ga želimo doseči. Svet govori o socialnih eh, in kulturnih kriterijih, ki jih je treba upoštevati. Jaz mislim, da je to smiselno, ampak bojim se, da imajo evropejci tako močen sistem eh, zadržkov in tabujev v zvezi z eh, priseljevanjem, da bo to samo težko izvedljivo. Sam bi napovedal, da bomo imeli samo še več in več istih politik. Hvala. V imenu skupine ALDE dobi besedo gospod predsednik Verhofstadt. Hvala lepa. Gospod predsednik. Odkrit bom, gospod Tusk, eh, jaz sem vedno bolj sit sveta, ne vas osebno, to vam lahko zagotovim, ampak institucije, ki jo zastopate. Zakaj to pravim? Najprej smo potrebovali zelo dolgo časa, preden je sploh bil sklican neuradni Evropski svet. Ta kriza se ni začela pred nekaj dnevi ali tedni. No in potem smo kot rezultat tega vrha dobili eno stran sklepov. To je rezultat neuradnega vrha Evropskega sveta o najpomembnejši krizi, s katero je soočena Evropska unija v zadnjem desetletju. Gre za begunsko krizo neslutenih razsežnosti. Ena stran, v glavnem ponavljate odločitve, ki so jih že sprejeli notranji ministri o 120 tisočih beguncih in o enem milijonu uh, svežih sredstev. Zato se sprašujem, kolegi in kolegice, koliko ljudi iz Sirije bo še moralo umreti, koliko jih bo moralo zbežati v Evropo, preden bo Evropski svet končno sprejel nek eh, celosten globalni pristop k tej begunski krizi. Tako kot jo je to predlagala komisija. Saj imate vsa sredstva za to. Evropska komisija se je odločila za globalen svežen, z, z prenovo azilnega sistema, z novim migracijskim svežnjem, v katerem bi imeli enoten sistem za celotno Evropo, sistem modre karte. Potem vključeval je ta svežen tudi Eh, predlog glede nadzora nad mejami in nadzora nad morjem. In eh, mimo grede 11. septembra, gospod Dusk, so eh, notranji ministri zavrnili ta sklep, niso ga, skušali, niso ga želeli vključiti v svoje sklepe. Zato sprašujem, kaj še potrebujemo, zakaj ni možno, da bi na Evropskem svetu svet podprl svežen komisije, kakor ga je podprl parlament. Sprašujem vas, kaj se dogaja, zakaj ta Evropski svet ne more preseči eh, teh razhajanj znotraj samega sveta. Predlagam, da bi eh, svet in parlament po najhitrejšem možnem postopku sprejela svežen komisije, to kot prvo. Drugič je moj predlog ta, da na ukrepamo tudi na zunanjih mejah Evropske unije. Um, konflikt v Siriji še kar naprej traja. Uh, vi, Evropski svet, predsednik sveta, gospa Bogarini, bi morali tukaj prevzeti pobudo. Tukaj so sprejeli ukrepe predvsem Rusi, ki sedaj tam bombardirajo državljane. Uh, civiliste v Siriji in eh, še edine preostale sile, ki se borijo proti Asadu. Sedaj jih ubijajo ruske bombe. Ali se vam ne zdi, da je končno napočil trenutek, da mi tukaj vodilno, prevzamemo vodilno vlogo, ne pa Rusi ali pa ZDA? Mi bomo najbolj občutili posledice tega konflikta v Siriji, pa tukaj sploh ne ukrepamo na evropski ravni. Imamo tri ločena mnenja znotraj sveta o tem. Prevzamite pobudo, treba organizirati vrh 28 dvostranskih eh, srečanj, gospe Mogarin je treba mm, dati poln mandat in pa uvesti je treba tudi zone brez preletov. Eh, ljudje pravijo, to ni možno, zato potrebujemo mandat eh, ZN. Ne, to ni res. Tudi zato, da sedaj bombardirajo a ne ni bil potreben mandat, zato da bi jih zaščitili, pa naj potrebujemo sedaj mandat za en. To je popolnoma absurdno. In eh, ne na zadnje potrebujemo tudi novo donataško konferenco. Nimamo dovolj denarja za ta begunska taborišča. Gospod Tusk, apeliram na vas, 28 držav članic ne bo naredilo nič, zato niso sposobne, predstavljajo samo en narod. Vi predstavljate, vi predstavljate celoten kontinent in dajte že končno prevzeti svojo odgovornost.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 Mislil sem, da vam je ime Blanko, pravi gospod predsednik. Izvolite, gospod Blanko. Te. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, nujno je, da je poslanec na takšni razpravi in zelo obžalujem, da gospoda uh, eh, Iglesija se sedaj ni tukaj. To je zelo slabo sporočilo. Ja, no? no, morda bo pa še prišel. Besedo dobi v imenu zelenih gospod Lamperc gospod predsednik tusk z veliko mero pozornosti sem vam prisluhnil prav imate imate prav kajti kot evropejci moramo biti ponosni na to kar smo uspeli zgraditi v evropi prav imate drži da evropska unija ni popolna drži da pravna država še vedno ni dokončno zgrajena in vzpostavljena demokracije so včasih nekoliko nestabilne zato jih moramo okrepiti naše blagostanje lahko delimo, ampak lahko vam povem, da niti sekunde ne bi okleval, če bi me kdo vprašal, ali želim živeti v Evropi. Želim živeti v Evropi. Veliko prosilcev za azil želi vstopiti v Evropo. Prav imate tudi, ko pravite, da se zna zgoditi, da bodo teokrati dajali nam lekcije o verski strpnosti oziroma da nam bodo diktatori govorili o tem, kaj je demokracija. Mislim, da je to še nekoliko podcenjena izjava. In ugotavljam, gospod Tusk, da države, ki jih izpostavljate, ko govorite o tem, predstavljajo v veliki meri in zelo pogosto zaveznike Evropske unije. Zato bi vas rad slišal, kako tem državam poveste vse tisto, kar ste povedali nam ko se srečate naprimer z gospodom Erdoganom, včeraj ste se sestali z njim, on v tem trenutku tepta, tisk tepta pravosodje, vodi neke vrste vojno v svoji državi in ugotavljam, da tega sploh niste izpostavljali, kot da to sploh ni tema. Zato vas lepo prosim, da ste nekoliko bolj skromni glede tega. Čeprav imate prav, moramo biti ponosni na to, da smo evropejci. Rekli ste, da se moramo izogibati ekstremom. Še enkrat se strinjam z vami. Naj vam navedem dve številki. Evropska unija je 23,7 odstotkov svetovnega BDP-ja, torej predstavljamo 23,7 odstotkov svetovnega bogatstva. Komisija se je odločila, da bo prerasporedila 160 tisoč beguncev. To je nič cela dva odstotka vseh beguncev na svetu. Če se približujemo ekstremu, to zagotovo ni ekstremno odprta vrata in Evropska unija bi lahko storila veliko več. Zato bi vas res povabil, da upoštevate priporočila komisije. Slišali smo predsednika Junkerja, pa tudi podpredsednika Timmermansa večkrat v tem parlamentu. Rekla sta, da morate v držav članic zahtevati, da vzpostavijo ključ za prerasporeditev beguncov. Slišal sem, da naj bi vzpostavili tudi zakonite poti, ki vodijo v Evropo, zato da prekinemo s tem smrtonosnim poslom, ki se ga grejo trgovci z ljudmi. Vzpostaviti moramo Dobro azilno politiko, na tem področju nas čaka še kar precej dela. Nekaj ste sicer dosegli na svetu, ampak to je šele začetek, zato vas vabim, da nadaljujete s svojim bojem. Hvala. E Hvala lepa, v imenu EFDD dobi besedo gospod Kastaldo. Hvala lepa, predsednik. Iskreno rečeno, ko sem slišal, kaj se je dogajalo na neformalnem vrhu, sem bil kar osupal. Nekateri so bili zadovoljni z rezultati, ampak ne vemo, v kakšnem svetu ti živijo. Migracijska kriza je privedla do tega, da smo priča na tem. Še 120 tisoč novih migrantov naj bi prišlo. Naprimer, posamezniki potujejo 20 dni v Evropi, 6 tisoč kilometrov naj bi prepotovali vsak dan. Ampak pogledajte si, kaj se dogaja v Evropi. Evropa, te, ki prihajajo v Evropo, odganja. Niti jih ne uspejo registrirati. Včasih zoper begunce in migrante uporabljajo sozilec, včasih jih praktično poteptajo, ko jih izganjajo. V Budimpešti govorijo o postavitvi zidu. Zid postavljajo na mejo Slovenijo, ki je vendarle članica Schengna. Mislim, da Slovaki, Romuni in ostali igrajo nevarno igro. Žrtvujajo namreč stabilnost v Evropi zaradi političnih volilnih interesov posameznikov. Poglejte si, kaj se dogaja v Turčiji. Ali ste kar pozabili na to, kako kurdi trpijo v Turčiji? To je Evropa, ki smo jo priča danes. Evropa ne hodi naprej korak za korakom, ampak gradi zid za zidom. Možnosti za spremembe obstajajo. Dajmo spostaviti humanitarne koridorje, dajmo spostaviti zakonite poti priseljevanja. Kdaj boste opravili pregled Dublina? Mislim, da bi morali trgovinske in zunanje politike, ki vodijo v izkoriščanje, prekiniti. Lotiti se moramo podnebnih sprememb. Majhni koraki niso več dovolj, biti moramo drzni in odločni in to so izbire, ki bi jih morali že zdavne opraviti. Samo s takšnimi odločitvami bomo predsednik Tusk ohranili in obranili naše dobro ime. Če ne zdaj, kdaj in če ne vi, kdo? Hvala. E v imenu inf e dobi besedo gospod alijo Gospod predsednik, hvala lepa. Kolegice in kolegi, več tednov je trajalo in grozovito fotografijo smo morali videti, da se je Evropa zbudila. Da, pomagati moramo državam, ki se soočajo z begunsko krizo na zunanjih mejah Evrope. Zagotovo moramo ponuditi pomoč tistim državam, ki so na zunanjih mejah Evrope, kot so Mačari, Italijani. Ampak lepo prosim, nikar ne stigmatizirajte Mačarsko Orbana. Mačarska je hitro odgovorila na trenuten problem, v svetu pa zgolj govoričite o tem. Avstrija je leta 1966 sprejela 170 tisoč beguncev, ki so bežali pred komunizmom. Evropa danes pa ni sposobna sprejeti niti ene odločitve s tem v zvezi. Očitno je, da sedaj nosimo posledice vaših preteklih odločitev. Vaša slepota pa slepota gospoda Buša so privedle do vojne v Egiptu, Siriji, Iraku, Iranu. Zaradi vas je prišlo do vseh teh grozljivih dram, v katerih vsak dan nedolžne osebe izgubljajo svoje življenja. Nikar ne spodbujate svojega sistema, zato ker vodi zgor v sklerozo. General de Gaulle je rekel, da bi morali zaupati narodu, da bi morali zaupati v suverenost. Učinkovitost bi v tem primeru bila veliko večja. Hvala. Sedaj gospod Papadakis, nepovezani poslanci. Mikrofon, prosim.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 Eh, beguncev oziroma lahko ostanejo tam, kjer potekajo vojne zaradi tekmovanja med eh, NATO in eh, ZDA. Tisti begunci, ki padejo v roke tih otapcem in pridejo v spremne centre, Med temi se sedaj dela nekakšno selekcijo, samo tisti, ki so nam koristni, bomo sprejeli v Evropsko unijo, ostale pa bomo vrnili nazaj. Medtem eh, še vedno izvajamo šengenski mehanizem, eh, mehanizem iz Dublina, ehm, pošiljamo ekipe za hitro posredovanje, vedno več ljudi pa umira tudi na obalah eh, Grčije in drugje. Naša komunistična stranka poziva ljudi naj bodo solidarni do prisilencev in beguncev, naj se bori proti takšni begunski politiki. Eh, treba je begunce in prisiljence ehm, sprejeti tudi v Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod González Ponce, naslednji. Hvala lepa. Veliki begunski tokovi in preseljenski tokovi bodo problem v Evropski uniji še 20 let. Zato potrebujemo skupno evropsko politiko za odziv na to. Treba je vzpostaviti zakonite poti priseljevanja v Evropo. Drugič, moramo zagotoviti zunanjo varnost na mejah ne moremo preprosto uh, črtati naših mej. In pa tretjič, treba povečati solidarnost med državami članicami. Zagotoviti je treba eh, sodelovanje med tranzitnimi državami, tudi v primeru Turčije. In identificirati moramo vse tiste, ki stopijo v Evropsko unijo, tako kot smo identificirani vsi tisti, ki živimo v Evropski uniji. Samo na ta način bodo lahko dobili našo solidarnost pomoč in na ta način bomo tudi lažje jamčili za varnost vseh. Potrebujemo skupno politiko za prihodnost, ki ne bo enostavna, kajti ne gre samo za Sirijo. Po Siriji bodo prišli begunci iz številnih drugih držav. Gospod predsednik, bliža se zima, na to je opozoril tudi Tim, eh, podpredsednik Timmermans na plenarnem zasedanju. Takrat se bodo zaprle številne poti in imeli bomo manj beguncev, ne bodo mogli bežati čez morje. In potem bodo države imele občutek, da begunci več ne obstajajo, ker jih ne gledajo na televiziji. To bi bila zelo huda napaka. Ne smemo prelagati tega problema, kajti če ga bomo preložili na spomladi, bo problem še hujši. Gospod Tusk, očitno je, da imamo vsa potrebna Eh, sredstva in sklepe. Treba je nehati govoriti in eh, preiti od besed k dejanjem. Hvala lepa v imenu SD, da bi besedo gospa Fajon. Hvala predsednik. Potrebovali smo na sto tisoče beguncev na evropskih tleh. Koliko jih je umrlo, da se je Evropa prebudila? dogovor o prerazporeditvi beguncev v bruslju in drugi začrtani ukrepi so pozitiven signal se pa strinjam da je trenutna situacija pomemben test a ne bi rekla da za sam obstoj evropske unije temveč za njen prihodnji razvoj za novo smer ki jo bo unija morala začrtati da bo ostala konkurenčno in privlačno območje. v naslednjih mesecih bo jasno kako se bodo države članice v praksi soočale z migracijskimi izzivi tu se bo dokaj hitro pokazalo katere države upoštevajo temeljne principe evropskega povezovanja katere pa so bolj nagnjene k žetvi hitrih dobičkov. ogledala sem si slovenske centre slovenija je dobro pripravljena in dobro je bilo tudi poskrbljeno za begunce. dejstvo je da bo v evropi v prihodnjih letih mesecih prišlo do sprememb a priliv migrantov ne bo vzrok za te spremembe nasprotno verjamem da bo ublažil demografske razmere če bomo znali z migracijami upravljati. žal smo potrebovali obvezujoče ukrepe da se je prebudila solidarnost. ne potrebujemo in ne želimo pa si mej med našimi državami. slovenski prebivalci si ne želijo še enkrat zbuditi ob žičnati ograji kot se je to zgodilo pred dnevi na meji z madžarsko šlo je menda za test ampak za test ki je med prebivalci zbudil precej nelagodja in grenkih občutkov. ne potrebujemo tudi novih nesoglasij in sporov napetosti na zahodnem balkanu čemur smo bili priča v zadnjih tednih besedni vojni. zapore mej so povzročili veliko gospodarsko škodo predvsem pa vnesli nezaupanje in strah med ljudmi. hvala. Hvala. Gospa Fajon, besedo ima gospod Zile za EKR. Hvala lepa predsedniku Tusku za ta zelo odprt govor. Dejstvo je, da kar nekaj evropskih držav doživlja težave zaradi tretjih držav. Trenutno se mi osredotočamo predvsem na zaščito zunanih meja. Evropska komisija je podala svoj predlog v zvezi s kvotami, v zvezi z obvezno prerasporeditvijo beguncev. Nekateri državljani so zaradi tega predvsej negativno nastrojeni proti institucijam, prišlo je tudi do internih razkolov. Ne smemo dopustiti, da bi begunci povzročili dodatne razkole. Ne smejo postati sekundarni državljani v Evropi, ker bi bila to diskriminacija. Mislim, da je predsednik komisije že veliko povedal tudi o demokraciji. Mislim, da bi morali čim hitreje ponuditi ustrezen odgovor na to, kaj se trenutno dogaja predvsem v Kataloniji. Lepo pozdravljeni, nadaljujemo z razpravo. Besedo dobi gospa Keller za minuto. Najlepša hvala. Morali bi govoriti o uspehih, ampak poglejmo si, kateri so 160 tisoč priseljenih oziroma premeščenih eh, beguncev, nekaj več denarja za UNHCR, potem ko ta že leta zahteva več denarja. No, skratka, vidimo, da so ti uspehi zelo majhni in omejeni kje so odločitve sveta o zakonitem priseljevanju, zato da ne bodo priseljenci prepuščeni tihotapcem. Kje je korenita sprememba dublinskega sistema, ki ne bo zgolj dodajala majhnih koščkov obstoječemu? Očitno smo se odločili, da bomo probleme prepustili drugim državam, drugim ljudem in to je bistvo problema. Uh, Eh, spuščamo se v nevaren pakt s Turčijo. Dogovor gre v to smer, da bo Erdogan še naprej skrbel za begunce, jih zadrževal in na račun tega ne bo deležen kritik na račun kurdov, svobode tiska in drugega. Gospod Tusk, to ne, ni tista Evropa, na katero bi lahko bili ponosni. Hvala. Hvala, gospod Paskas, za eno minuto. Gospod predsedajoči, kolegi in kolegice. Nujna pomoč v višini milijarde evrov, bo to rešilo krizo, po mojem, ne. Evropejci doslej nismo videli kakšnih konkretnih rezultatov, ki bi eh, prispevali k boju proti vzrokom za težave. Borimo se skolj proti posledicam in to pomeni, da sistem premestitve beguncev ni prava rešitev bolje moramo skrbeti za svoje zunanje meje. Države, ki varujejo zunanje meje, veljajo za sovražnice Evropske unije, vendar pa tu gre za neposredno poseganje v eh, suverenost teh držav. Valovi priseljencev so pokazatelj prihodnje krize in proti tej krizi se ne moremo boriti, če nismo dovolj odločni in če nimamo jasnih načel. Evropa niko, si nikogar ne lasti, odprti smo za tiste, ki trkajo na naša vrata, ne sprejmamo pa tisti, ki želijo splezati skozi naša okna. Zaščititi moramo svoje domove. Najlepša hvala. Gospod eh, Paskas imate modr karton gospoda Coburna. Ste ga pripravljeni sprejeti? Izvolite, gospod Coburn. No, s pričo tega zasedanja sveta se je pokazalo, da je Evropska unija povsem odpovedala po vprašanjih eh, monetarne unije, se zdaj to kaže pri politiki do beguncev. Eh, Evropa je popolnoma odpovedala, odpovedala je evropska integracija. Najprej je bilo rečeno, da bomo sprejeli vse, milijoni so se odpravili na pot, potem pa se je izkazalo, da vendarle ne bomo sprejeli vseh. Potem smo tu govorili o obveznih kvotah in na ta način oduzeli državam suvereno pravico odločanja in jim siljevali nekaj, če se nočajo. No, zdaj Eh, so tu še vprašanja s eh, Turčijo. Eh, tudi tu nismo našli prave rešitve in da bi ta problem dejansko rešili, se moramo boriti proti islamski državi. Pozdravljam to, kar so poskusili storiti Rusi skupaj z Američani, zdaj so to samo še Rusi, borijo se proti islamski državi in poskušajo spostaviti varno območje na. Eh, arabskem polotoku v Afriki, kjer bi se ljudje lahko zadrževali. Poleg tega pa nudijo pomoč tem ljudem. Ampak eh, nikakor ni prava rešitev, da bi vse pripeljali v Evropo, kot želijo konzervativci. To ne more delovati. Hvala. Hvala, gospod Golniš, za eno minuto. Izvolite. Le, le euh, Evropski svet 23. septembra se je odločil za sprejem 160 tisoč beguncev, ki eh, so opredeljeni kot begunci in to morda drži v nekaterih primerjih, ne pa vseh. Rad bi izkoristil to priložnost, da spregovorim o dveh pravih političnih beguncih, o dveh pravih političnih beguncih, ki jim Evropa ni dodelila azila in Gre za Edwarda Snowdena in za Juliana Assangea. Edward Snowden je razkril program nadzora ZDA, povsem nezakonit, povsem protiustaven, eh, na našo škodo. Edward Snowden je dobil političen azil samo v Moskvi leta 2013. Italija, Portugalska, Francija so zaprle svoj zračni prostor. Uh, letalu s predsednikom Moralesom eh, zaradi dvoma, da bi morda lahko bil na krovu. Eh, Do, le, mesece je preživel na ambasadi v Londonu pod nadzorom Scotland Yarda. Eh, mislim, da se mora Evropa sramovati tega početja,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 to, kar ste povedali in to, kako ste predstavili uh, svoje besede, vse to kaže na to, kako resne so razmere. Mi, evropski poslanci, razumemo, da so razmere tudi znotraj Evropskega sveta težavne. In eh, gre za pomembno sporočilo, da je potrebno nekaj spremeniti pri tem, kako Evropska unija deluje. Eh, eh, dramatičen ton eh, je pokazal, da po dosedanjih poteh ne moremo nadaljevati. Moje vprašanje gospodu Tusku pa je naslednje. Kakšen je vaš pogled na razdelitev pristojnosti države članice? Kaj naj bi te počele skupaj in vsaka zase ali ločeno? Katere so naloge Evropskega sveta, kad, eh, ali so odločitve, ki so bile sprijete sklade s pogodbami ali ne. Trenutno smo na točki, ko moramo preveriti, kaj počnemo, kajti razmere so res zelo zahtevne. Gospod Olbricht, nekdo bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona, kolega Etherich. Etherich, izvolite. No, no. V momentu. Samo trenutek. Gospod Etherich, izvolite. Thank you. You can see how. Najlepša hvala. No, vidite, kako navdušeni smo pri zastavljanju vprašanj. Moje vprašanje je enostavno. Mi lahko pomagate razumeti, kdo so ti ljudje, ki so danes govorili in kaj se je zgodilo. Vsi govorijo o spremembah, potrebujemo zunanje meje, nadzor, eh, poskrbeti moramo, da nas bodo preplavili imigranti. Eh, kdo so ti ljudje? So to isti, ki so enostavno sprejeli vse in eh, dopustili, da vse več ljudi prihaja k nam, ki spodbuja te eh, priseljence. Ampak eh, pomagajte mi ugotoviti, kdo je tisti, ki je danes govoril. Koresponde. Gospod Olbrej, bi odgovorili? Panje pošle. Ne vem. Spoštovani kolega. Pojma nimam, kje so ti ljudje in kdo so. Preveriti moramo. Ne moram eh, vam podati enostavnega odgovora na vaše vprašanje. Nekatere izmed teh ljudi pa je potrebno odstaviti. Potrebno je preverjanje, da bomo ugotovili, ali gre tu za dejanske begunce, sicer pa jih moramo poslati nazaj. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod Guerrero. Muchas gracias. Hvala lepa. Prejšnji teden sem obiskal Jordanijo in Libanon. Bil sem del delegacije moje politične skupine in uh, sem tudi stalni poročevalec Evropskega parlamenta za humanitarno pomoč. Sestali smo se z agencijo ZN za begunce, z agencijo ZN za Palestino, z UNICEF, eh, z organizacijami uh, civilne družbe. Uh, In sestali smo se s predstavniki oblasti, z predsednikom libanonskega parlamenta, prav tako pa smo imeli dostop do begunskih taborišč eh, Bark Bananes in Satari. V obeh eh, taboriščih je 120 tisoč eh, beguncev, samo v dveh taboriščih, enem v Libanonu, enem v Jordaniji. Torej gre za isto količino beguncev, o katerih sedaj razpravljamo v Evropski uniji. In na tem sestanku sem pridobil naslednja priporočila in sicer naj eh, Evropska unija ukrepa. To pomeni tudi rešitev vojne v Siriji. Če bo vojna prišla do Damaska, če bo situacija eskalirala, če bo zmagal režim, bomo imeli na milijone beguncev in številni izmed njih bodo želeli doseči tudi obale Evrope. Potem uh, ohraniti je treba solidarnost z Libanonom in pa z Jordanijo. Če se bodo zrušile te države, potem uh, se bo poslabšala situacija milijonov beguncev, ki so se zatekli k njim. Potem um, preprečiti je treba tretjo intifado, ki se pripravlja prav v teh trenutkih. Skušati moramo dokazati solidarnost Evropskega parlamenta in evropskih institucij. In ne na zadnje, poskrbeti moramo za izobraževanje tistih otrok, ki so v begunskih taboriščih. Brez izobraževanja teh otrok starši ne bodo imeli druge možnosti, morali bodo skušati priti v Evropsko unijo. Hvala. Da. Gospod Guerrero. Gospod Coburn bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona. Gospod Coburn. Mikro. Uh, Se strinjate z mano, gospod Guerrero, da bi bilo bolje, da ne bi ljudi vlačili po Evropi. Morda bi bilo bolje, če bi prepričali Kuwait in Saudsko Arabijo, da bi zgradili dobra taborišča na mejah s Sirijo in Turčijo. Ne bi bilo to boljša rešitev, kot pa da vlačimo ljudi po Evropi in ustvarjamo dodatne težave. Gotovo bi bila to boljša rešitev. Se strinjate z mano? gospod Koborn. Um, ja, um, lahko si predstavljam malo stvari, s katerimi bi se vi strinjali, to je dejstvo. Ampak lahko samo povem, kaj moramo narediti mi. Ne moram govoriti o tem, kaj morajo narediti drugi. Odgovornost je pri nas. Begunci prihajajo k nam in mi smo tisti, ki jim moramo ponuditi neko rešitev. Šele kasneje bomo zahtevali tudi od drugih. Tole trebezi. Hvala lepa, gospod Trebesius. Za minuto, gospod Trebesius. Migracijonsvele überrollt. Val priseljencev je uh, eh, zadev Evropo. Nemčija pričakuje letos milijon in pol priseljencev. Te številke so presegle vse dosedanje ocene in to kaže, da, je, da so razmere posebno šle izpod nadzora. Uh, pri zasedanju eh, sveta pred, eh, in pol, pred mesecem in pol je bilo govora o eh, kvoti za 160 tisoč ljudi, ampak o kakšni številki bomo morali govoriti v prihodnje. Kaj je povedala Merklova, kaže, da je povsem izgubila čud za realnost. Občine popuščajo pod pritiskom, uradniki so na mejah zmogljivosti in eh, iz, energije in sredstev enostavno ni več dovolj. Potrebno je dati jasen signal migrantom, da Evropa ne more sprijeti vseh. Že danes eh, večino taborišč vodi UNHCR. To je zelo smiselno in vsem politikom v Evropi mora biti jasno, da so begunci tam varni in da zato ni nujno, da odidejo v Evropo. Gospa Trebezijus, vprašanje je namenjeno vam. Naj vas spomnim zgolj na to, da lahko zastavite kot poslanci zgolj eno vprašanje v okviru modrega kartona. Gospa Geringa. No, ne ve, kje so. Ja. Niste prosili za besedo? Gospa Jakonsari. Puhemies, te puhuitte gospod predsedujoči, govora je bilo o naravnih silah, o valovih. Jaz pa sem imela vtis, da pravzaprav govorimo o ljudeh, o, o človeških bitjih in mislim, da bi se hvaliti gospe Merklovi za njene besede. Poskušala je res razumeti razmere in se na nje odzvati. E, poskušala je uh, organizirati stvari, najti stanovanja. Si, ja, morda moramo biti res gospe Merklovi hvaležni, ampak eh, prav bi bilo, da bi se prej posvetovala s svojimi ljudmi. Nikoli ni vprašala Nemcev, ali se s tem strinjajo in mislim, da je to nekaj, kar je potrebno obravnavati. Lambert. Gospa Lambert. Thank you, President. Najlepša hvala, predsedujoči. Številni so danes govorili o rešitvah, ampak te bodo vsekakor dolgoročne. Medtem pa moramo uh, obvladovati sedanje razmere. Pozdravljam povečanje sredstev za UNHCR in program za hrano, ampak šokantno je, da je toliko držav članic lani zmanjšalo svojo podporo za svetovni program za hrano. Uh, Vemo, da ljudje v regiji živijo na, s pol dolarja na dan, torej države članice, zlasti tiste, ki niso pripravljene sodelovati v programih solidarnosti, bi pravzaprav morale se sramovati dodatnega trpljenja, ki ga povzročajo. In potrebno se je vprašati, ali bi vi ostali v državi, če bi morali mal, tako malo denarja podpirati svojo družino. Uh, strinjam se s tem kar ste povedali o turčiji ta država ni varna za kurde Podpreti moramo kurde v Turčiji, ker so del rešitve. In pa za konec. Eh, izziv je kako bomo uresničili sprejete odločitve če govorimo o pravilih in ljudi opozarjali na to da pravila obstajajo potem moramo poskrbeti da bomo imeli dovolj ljudi dovolj informacij v ustreznih jezikih in da se postopek azila začne takoj ob prihodu ne šele po nekaj dneh potem ko je ljudi že obravnaval Frontex in druge organizacije. Hvala. Gospa Lambert, vprašanje bi vam rada zastavila gospa Grapini. Izvolite. Onorevole. Izvolite, kolegica. Mulțumesc, stimată colegă. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovane kolegice in kolegi, razmere so res nujne. Strinjamo se, da je treba ljudem pomagati. No, vse zadnje smo ljudje. Ampak zanima me naslednje. Se vam ne zdi, da bi komisija in svet morala bolj natančno in jasno obrazložiti, kako razrešiti ta vprašanja, zato da bodo državljani ponovno zaupali v to, kako mi sprejemamo vse te ljudi? sama dvomim, da bo ta komisija in svet uspela razrešiti te težave. Gospa Lambert. Hvala lepa. Mislim, da je to merodajno vprašanje. Nismo veliko slišali o tem, kaj se dogaja za to, da bi vzpostavili mir na samem terenu v teh državah, kaj je z ostalimi povezanimi vprašanji, naprimer, ko gre za demokracijo, ko gre za reševanje podnebnih sprememb v tej regiji, tudi to zagotovo prispeva k nestabilnosti. Dejansko, kot smo že prej slišali, nismo dovolj dosledni v izvajanju politik v tistih državah, ki zatirajo ljudi in ki celo bombardirajo svoje ljudi. Hvala lepa. Gospod Mah, za eno minuto. Prego. Eh, vsi se zavzemate za prerazporeditev beguncev vsi mislite da ste moralno večvredni vsi govorite o tem da so države ki zavračajo kvote barbarske države ampak za kakšno moralo pa tu gre ali želite biti moralni na račun drugih? Mislim, da je to usiljena solidarnost, tu ne gre za pravo solidarnost. Kot prvo, podcenjujete razmere v Siriji in Libiji, spodkopavate ti dve državi, ljudi iz teh držav vabite v Evropo, potem pa jih želite preko nekega glasovalnega sistema v svetu prerasporediti med ostale države. Gre za prisilno prerasporeditev. Vsak ukrep zbudi proti ukrep. Volitve na Polskem bodo zagotove privedle do vlade, ki bo podprla Slovaško, Češko in Mačarsko v boju proti stalnim kvotam. Hvala lepa. Kolegica Atkinson. Hvala lepa, gospod predsedujoči gospod Tusk je omenil, da so vsi migranti begunci. To ne drži. Nekateri so, nekateri niso, večina jih je ekonomskih migrantov. V Kaleju je ogromno migrantov želelo nezakonito vstopiti v Združeno kraljestvo in preko naših prepustnih meja vstopajo tudi džihadisti in drugi ekstremisti. Na podlagi eurotunela smo priča levim anarhistom, ki delujejo v teh taboriščih. Zato francoske organe res prosimo, naj sami nadzirajo te posameznike. Ko to počnete, naj vas spomnim še na to, da tisti imigranti, ki vlamljajo v tovornjake, počnejo kazniva dejanja. Tisti, ki rušijo ograje, režejo ograje, so zločinci. Zakaj organi v Kalaju tega ne preprečijo? Dublin vam to omogoča. Lahko aretirate, pridržite in deportirate te posameznike. Orban je na Mađarskem pokazal voditeljsko žilico, prevzel je vodilno vlogo. In veliko krat v parlamentu sicer govorimo o tem, kako drzni in pogumni moramo biti, zato se mi zdi, da bi morali ostali voditelji v Evropi slediti Orbanu. Ostali evropski voditelji pa migrante vabijo, ali je spoh čudno, da potem prihajajo. Mislim, da bi morali podpreti dublinska pravila ter nadzor nad mejami ponovno uvesti. Gospod Lamasur. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospodje predsedniki. Države članice, tudi tiste najbolj pomembne države članice, tudi tiste, ki so se odločile ostati izven Schengna, naj bi same rešile migracijske probleme, ampak tega ne zmorejo storiti. V tem paničnem stanju smo sprejemali posamezne odločitve, ki jih nekateri smešijo, nekateri zaničujejo, nekateri sovražijo. Dveh napak ne smemo ponoviti. Kot prvo, ne smemo verjeti, da je ta eksodus nastal v državljanski vojni v Siriji in da se bo s koncem državljanske vojne v Siriji zaključil. Iz Azije, bližnjega vzhoda Afrike prihajajo mladi moški včasih z celimi družinami in pri tem tvegajo življenja. Naprimer, preko Balkanske poti je ogromno ljudi prišlo preko Sicilije, preko Kanarskih otokov, preko Ceuta in Melile. Mislim, da bi morali delovati skladno z trenutnimi trendi. Ne smemo dopustiti, da se na pot odpravijo tisti, ki pri nas nimajo nobene prihodnosti. Druga napaka je naslednja. Nikar ne mislite, da bomo z kvotami, s prerasporeditvijo beguncev rešili problem. S tem smo zgolj začeli črtati evropsko azilno in migracijsko ter zunanjo politiko, ki jo Evropa potrebuje. Komisija ima prav pravi, da bi morali najprej postaviti temelje. Svet bi storil veliko napako, če ne bi te naloge izpeljal do konca. Hvala. Hvala lepa. Gospa Gijum za minuto in pol. Hvala lepa. Vsi se strinjamo, da je svet 23. septembra skupaj s svetom PNZ en dan prej uspel storiti korak naprej, ko gre za delovanje Evropske unije v tej migracijski krizi. Ampak ta odgovor mora biti del širšega, daljšega, kompleksnejšega procesa. Mislim, da ne bi smeli pred oči izgubiti ključnega vprašanja. Namreč, ali smo zmožni hitro in učinkovito ukrepati? Sprejemati moramo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe. Imamo vprašanje za svet in, ko, in komisijo. Ta program ste sprejeli v teh nujnih razmerah. Gre za operativni program. In zanima me, ali želimo prakse in sprejete odločitve narediti skupnostne. Kaj se bo dogajalo s financiranjem stroškov na kratki, srednji in dolgi rok? tu se postavlja vprašanje tudi v kontekstu evropskega proračuna. Ali lahko vodimo takšne politike glede na to, koliko proračunskih sredstev imamo za to na voljo? Zunanja politika. Pravite, da bi morali izpostaviti predvsem tiste osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito in prihajajo iz tretjih držav. Ampak kakšen bo potem naslednji korak? Ali boste identificirali ti posameznike, ki potrebujejo zaščito? Hvala. E. Gospa Guillaume, vprašanje za vas. Izvolite. Gospa Wimberg. Eh, Najlepša hvala. Vi in vaša stranka se torej zauzemate za to, da bi prerasporedili teh 160 tisoč migrantov. Vprašanje. Ko bomo izčrpali kvote za 160 migrantov, ki jim je uspelo prečkati sredozemlje in pri tem tvegati življenje, bo prišlo še 500 tisoč dodatnih migrantov, ki jih kvote ne bodo zajemale. Zato me zanima, kaj boste vi skupaj svojo stranko storili v zvezi s temi novimi 500 tisočimi. Gospa Gijom, izvolite. Gospa Wimberg je zagotovo sodelovala na sestankih odbora Libe. Moja skupina je vedno zauzemala isto stališče. Rekli smo, da je treba nujno ukrepati ampak politika, ki jo trenutno vodimo, je preveč oska. Potrebujemo širšo, dolgoročno politiko. Pri samem viru bi morali začeti reševati težave, sodelovati moramo z zadevnimi državami, pa tudi na področju integracije treba storiti več. In da, gospa, tu se naša mnenja popolnoma razlikujejo. Vi se namreč nikakor ne zauzemate za integracijo. Hvala, gospa Gijom. Gospod Šulik hat man für dieses Še poleti je bilo govora o 800 tisoč priseljencih v Nemčiji za letos, trenutno pa ocena znaša milijon in pol. Ta razlika 700 tisoč gre na račun Angele Merkel in njenih, njene uničujoče in neodgovorne politike. Gospa Merkel je razveljavila Dublinski sporazum in krši nemško ustavo. Tega si ne more dovoliti. Večina ljudi, ki prihaja, eh, pri večini primerov gre za gospodarske migrante, ne begunce. Ti ljudje ne bežijo pred nobeno vojno. Iluzija je, če verjamemo, da bodo ti priseljenci delali za nemške pokojnine. Uh, je eh, pa, zato je nemška minimalna plača previsoka ovira. Nemčija nudi zgolj socialno pomoč in eh, gospa Merkel tu pozablja, kdo jo je izvolil in koga mora zaščititi. Čas je, da se zbudi in ustavi to invazijo. Avstraliji je to zelo dobro uspelo. Eva Žuli. Hvala lepa, gospa Eva Žuli, za minuto. Izvolite. Monsieur le président. Gospod predsedujoči, Evropska unija ne obstaja. Evropa, kot si jo želim, kot bi jo rada vzpostavila, solidarna, radodarna, enotna, ne obstaja. To je sklep, ki sem ga sama potegnila iz tega patetičnega sveta, ki je zasedal 23. septembra. Glasovali so z veliko večino za sistem prerasporeditev in gospod predsednik sveta skupaj s svojo ekipo želi, da bi države članice dostojno odgovorile na krizo z begunci, bile solidarne in izvajale ta načrt. Ampak države članice se obnašajo kot neke neodgovorne države. Računajo preračunavanja, preračunavajo, razmišljajo, kaj je ugodno, kaj ne. Po krški krizi imamo sedaj krizo beguncev. In ponovno je ogrožen ta sen o Evropi, ki ga imamo. Lepo vas prosim, gospe in gospodje, nikar ne potiskajte evropskih državljanov v objem ekstremistov v Evropi. Evropska unija bi morala dajati upanja in vi ste tisti, ki bi ga morali vzpostaviti. Gospa Žuli, eno vprašanje strani gospoda Karvarja, izvolite. Hvala lepa, gospa Žuli. Omenili ste, da Evropska unija ne bo nikoli obstajala, vsaj ne takšna, kot si jo vi želite. Ali to ne kaže pravzaprav na to, da imamo neko utopično fantazijo o Evropi? Ali ne kaže na to, da bodo evropske države vedno skrbele za svoj nacionalni interes, ne glede na to, kako bi si vi želeli kaj drugačnega? Ali se vam ne zdi, da delujemo sedaj na podlagi nekega napačnega načrta? Gospa Žuli. Kriza z begunci je posledica kaosa, ki vlada v svetu, je posledica zunanih politik, ki smo jih vodili, je posledica tega, da nismo bili dejavni pravzaprav na področju zunanje politike. Mislim, da bi morali jasno povedati, da so razmere nujne. Kot je rekla kolegica, sramota je, da so države zmanjšale svojo udeležbo, svojo razvojno pomoč sredstva za noči so minimalna. Ljudje nimajo več sredstev za to, da bi nahranili posameznikov teh taboriščih. To je sramota. Gospod Majer za minuto. Voorzitter, op... Gospa Majer. Op diktatoriale wijze heeft Brussel besloten. Gospod predsedujoči, Bruselj je na diktatorski način odločil, da bo Evropa postala en velik center za sprejem beguncev. Bruselj želi, da bi prerasporediti vse te begunce, ki so tvegali svoje življenje. Dejstvo je, da se to še spodbuja potem prihod beguncev. 600 tisoč prosilcev za azile že vstopilo v Evropo letos na nezakonit način. Vsi pravijo, da so sirski prebivalci k temu prispevali. Vse več je bojev, vse več je preiskav in tako naprej. Evropska unija se sploh ne zaveda tega, kaj jo čaka. 66 odstotkov nizozemskih državljanov meni, da ne bi več smeli sprejemati beguncev. Tudi Nemce skrbi ta tok beguncev. Tudi v Avstriji so podobnega mnenja. Mislim, da bi morali zaeziti ta množičen prihod beguncev. Ne želimo več prosilcev za azil. Edini način, kako lahko ta azilni tsunami zaustavimo, je, da zapremo meje. Gospa Majer, vprašanje za vas strani gospoda Urbana Krespa. Izvolite. S precejšno lahkotnostjo govorite o kugi, o tsunamiju, o invaziji v tem parlamentu. Vi s tem spodbujate institucionalno ksenofobijo, spodbujate rasizem do tistih ljudi, ki prihajajo sem zato, ker bežijo pred bedo in bombami. Niste pa tako zelo bojeviti, ko države članice silite v to, da izvajajo vrčevalno politiko. Kadarkoli govorimo o sprejemu solidarnosti o človekovih pravicah, pa govorite o kugi. Ali se vam ne zdi, da s tem dejansko uničujete Evropo vrednot, gradite Evropo ksenofobije? Hvala. Grazie. Hvala lepa, gospa Majer. Ja, die commentaren over racisme. Ja, kar zadeva komentarje o ksenofobiji in rasizmu. To je vaše mnenje. Naj vam povem, kje se nahaja Nizozemska. Nizozemska ni poleg Turčije, ni v sredozemlju. Vsaj deset varnih držav prečkajo ti posamezniki, preden pridajo na nizozemsko in bi lahko ostali tam. Tako da ti posamezniki ne pridajo na nizozemsko zato, da bi bili tu varni, temveč zato, ker želijo pridobiti brezplačno oskrbo, brezplačno hrano in to je katastrofa. Hvala lepa. Kefalo Džanis za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nobenega dvoma ni, da mora Evropska unija sprejeti večje število beguncev in migrantov. Ta kriza je evropski problem. Zato potrebujemo evropsko rešitev, ki bo temeljila na načelu solidarnosti. Biti moramo odgovorni. Nujno je, da podpremo tiste države, ki so v prvih vrstah, se pravi Italijo, Grčijo, Malto. To je tudi razlog, zakaj bi tehnično in finančno pomoč morali ponuditi tem državam. Zagotoviti moramo finančno pomoč tudi tistim posameznikom, ki sprejemajo posamezne migrante in begunce. Naprimer, pekar na otoku Kos, ki prav tako sprejema te begunce. Ni nobenih enostavnih rešitev, biti moramo proaktivni, osredotočiti se moramo tudi na tranzitne države, kot je naprimer Turčija, pa tudi na države izvora, odkudra prihajajo ti posamezniki. Na operativni ravni moramo izboljšati predvsem operacije, ki se izvajajo na mejah, okrepiti je treba Frontex, volja torej obstaja, zmogljivost prav tako. Evropa bi torej morala najti način, kako se soočiti s to krizo. Sam zaupam v vaše zmogljivosti, gospod Tusk, tudi v vaše, gospod Juncker, prepričan sem, da bo Evropska unija storila tisto, kar mora. Nisem. Gospod Kefalođanis, nekdo bi vam rad zastavil vprašanje. Gospod Vozovski, izvolite. Hvala lepa. Želel sem zastaviti vprašanje gospodu Lamasurju, ampak bi vseeno rad še nekaj izpostavil. Se upravičujem. Naše službe so razumele, da vi želite zastaviti vprašanje gospodu Kefalođanisu. Če nimate vprašanja za gospoda Kefalođanisa, mi je zelo žal. Že prej sem povedal eno modro karto za posameznega poslanca. Gospod Toja. Kol konsiljo di se. Z tem vrhom septembra se je delo šele začelo. Sedaj bomo morali delovati hitro, učinkovito. Hotspot, preiskave premestitev, vračanje, registracija, vse to mora potekati čim bolj učinkovito, kajti vsi elementi so med seboj povezani. V Evropi spoštujemo človekove pravice in dostojnost vseh posameznikov. Gospod Juncker, hvala lepa za odločenost, hvala lepa za prepričanje, s katerim ste ukrepali. Prosim, da nadaljujete. Vprašanj za vas nimam. Gospod Tusk, vi nosite precej huda odgovornost. Vseeno pa vas prosimo, da delujete bolj odločno, zato da bi svet prepričali v to, da bi bil vodilni pri izražanju solidarnosti. Vi ste tisti, ki morate v svetu poskrbeti za to, da se storijo koraki naprej. Moram pa reči, da mi ta salomonski ton vašega govora ni bil najbolj všeč, kajti tu in tam ste nametali, kdo je odgovorno in kdo ni. Izpostavili ste Italijo in Grčijo, nekaterih držav, ki vzpostavljajo zidove, spoh ne bom omenila in te države, ki jih ne omenjam, posameznike, ki jih aretirajo, potem zaprajo za 4-5 let. Zato me zanima, kakšna je po vašem mnenju odgovornost Italije. Mi smo se odločili, da bomo ljudi reševali, da ne bomo ostali križem rok. Rešujemo ženske, otroke, vse tiste, ki so kot vi in jaz. Voli. Hvala lepa, gospa Toja. Gospod Ueli, za minuto. Hvala lepa gospod predsedujoči. Evropska unija je bila ustanovljena zato, da bi končali stoletja vojn, eh, nacionalnih konfliktov, krvavih bojev med evropskimi narodi. Namesto tega smo želeli izgraditi unijo, ki bi temeljila na sodelovanju, na solidarnosti, na vrednotah. Evropska unija 500 milijonov ljudi mora biti v stanju se soočiti s to migransko krizo. Če smo še naprej unija. Ampak ta unija je bolna in uh, če je nekdo šibek, ga hitro napadejo tudi virus in znotraj Evropske unije razsaja virus. Gre namreč za sebičnost političnih voditeljev, ki skušajo še naprej igrati svoje politične igrice. Gospod Juncker. Že pred poletjem smo se dogovorili o določenih ukrepih. Obljubili ste ukrepe v septembru. Kje so sedaj ti ukrepi? Pri Mačarski namreč ne gre samo za Viktorja Orbana, gre za deset tisoče civilistov, prostovoljcev, ki so pomagali beguncem. Številni izmed njih so danes tudi tukaj v dvorani in ti so prihodnost Evrope. Kolega, nekdo bi vam rad zastavil vprašanje, sicer gospa Morvaj. Izvolite, gospa.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 Vi ste iz Segeta, kako bi prispevali k odločitvam Evropskega parlamenta o priseljevanju? Eh, se ne poznate ljud, težave ljudi, ki živijo ob meji? Oni so imeli velike težave, ko so se morali soočiti z tem tokom beguncem. Verjetno bi vam lahko um, predvsem lokalni strokovnjaki pripomogli k eh, sprejemanju pravih odločitev. Odgovor. Res je, Sam sem bil 12 let eh, član eh, parlamenta, mesto Šeget in eh, njegovo okolico in tu je šlo za pravo žarišče te begunske krize. Živim samo nekaj kilometrov od kraja, kjer je Viktor Orban in njegova vlada začela graditi obrambni zid. Gospa Morvaj, veste, da bi se mađarska družba lahko na drugačen način odzvala na to krizo? če ne bi bilo tukaj politične kampanje Viktorja Orbana in vaše skrajno desne stranke. Torej gre za uh, eh, Fides in pa skrajne, že oni so omadeževali uh, ugled Mačarske. Gospa Ana Gomeš. Hvala lepa. Eh, torej ta trdnjava Evrope, ki jo želimo zgraditi, nas ne bo zaščitila. Eh, vlade že nekaj časa govorijo o trdnjavi, ampak morali bi govoriti o solidarnosti. Omogočiti je treba zakonite poti za begunce in priseljence, tako da ne bomo spodbujali tihotapskih družb. Ni dovolj, da tukaj govorimo o eh, ideologiji, o krizi, o islamski državi in tako naprej. Uh, morali bi uložiti nekaj več sredstev v to, kako izobraziti recimo mlade ljudi in otroke v begunskih taboriščih. Ne smemo dopustiti skrajnim silam, da bi raztrgale Evropo. Ne smemo ogrožati vrednot Evropske unije, potrebujemo usklajen pristop k temu problemu. In nikakor ne smemo se sklicevati na nekakšen begunski turizem, zato da bi spodkopali naše vrednote. Potrebujemo skupne zmogljivosti, skupne ukrepe. In tega ne slišimo od e, Evropskega sveta. Ne, potrebujemo več Evrope, ne pa še več administracije. Gospa Gomeš, gospod Vajgl bi vam rad zastavil vprašanje. Izvolite spoštovana kolegica midva se ukvarjava precej z mednarodnimi problemi tukaj je veliko ugibanja o tem zakaj bežijo ljudje večina ljudi beži pred nasiljem in vojno mislim da to mora vsakomur biti jasno vsaj ko gre za sirijo a se vam ne zdi da je zdaj trenutek ko bi morala evropa obnoviti svojo obvezo do miru in učinkoviteje Eh, zastopati to da se tudi mednarodni problemi morajo predvsem reševati na miren način dati je treba miru šanso. Eh, prav imate spoštovani kolega ampak ravno zato sem eh, pozvala k temu naj države članice nehajo blokirati skupno obramno in varnostno politiko in zunanje in varnostno politiko. To potrebujemo. Strateško je treba delovati in samo na usklajen način bomo lahko poskrbeli za spremembe, bomo lahko končali vojno v eh, Siriji, ne na tak način, da bo zmagal Asad. Pomagati moramo tistim, ki se na terenu borijo proti, eh, proti islamski državi, recimo Pešmerga v severnem Iraku, njim sploh ne pomagamo ali pa jim pomagamo na neusklejen, razdrobljen način in s tem eh, pravzaprav ogrožamo varnost naših lastnih državljanov, saj se ne ukvarjamo z izvornimi vzroki, zakaj sploh ljudje bežijo, ne glede na to, ali gre za Sirijo, Eritrejo ali pa katerokoli drugo državo. Hvala lepa. Naj vam še enkrat prenočim, da nas čaka danes dopoledne glasovanje, po tej razpravi nas čaka še ena razprava, zato vas res prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Gospod Mauride, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gre za hudo humanitarno krizo. Osredotočiti se moramo na, življen, na reševanje življenj na morju kako eh, lahko zagotovimo varnost in zaščito, če se ne bomo borili proti ISIS-u. Tudi to se moramo vprašati. In to govorim tudi gospodu Tusku. Eh, naša evropska vest nam narekuje, da moramo pomagati tem beguncem. Še predtem pa moramo narediti vse za to, da ti begunci sploh ne bi postali begunci in zato se moramo boriti proti ISIS-u. Sem proti Asadovem režimu, ampak eh, tukaj gre tudi za Turčijo. Turčija ustvarja probleme v Kurdistanu, še naprej okupira Cipr. Eh, mi pa menimo, da potrebujemo to državo kot partnerja. Dajmo jih pozvati k temu, naj nehajo bombardirati kurde. Hvala, predsednik. Gospod Picula. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Junker, ko ste predstavljali svoj program, ste rekli, da ima Evropa 29 držav članic. 29. država članica ni neka imaginarna država, predstavljajo jo brezposelni in tako naprej. Tudi begunce lahko vključimo v to 29. državo. Očitno je, da regionalnih in lokalnih kriz v svetu ni. Vse krize imajo danes potencial, da postanejo globalne krize. In ta migracijska begunska kriza v Evropi to potrjuje. Evropska unija je očitno razdeljena glede tega problema. Samo pet držav sprejema približno 70 odstotkov beguncev. Kriza je izvršila na nas ogromen pritisk. Izpostavila je tudi to, da evropske institucije dobro delujejo v normalnih pogojih, zelo slabo pa delujejo počasi se odzivajo v težavnem obdobju. Hrvaška je edina članica Evropske unije, ki je spostavljena na tisoče beguncem, istočasno pa ni del šengenskega območja. Na mesto solidarnosti smo deležni političnega nadlegovanja, bodečo žico in zavračanjem strani države na drugi strani meje. In vprašanje je, v kakšni družbi želimo živeti, kakšno sliko želi Evropska unija ustvariti v sebi v svetu. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Vprašanje za vas, gospod Picula? Ne? Sem se zmotil. Gospod Iglesias, dve minuti sta vaši. Bili ste predvideni na seznamu nekoliko prej, ampak izvolite. Hvala, obrača se mi želodec, ko poslušam nekatere izjave v tej hiši, govorimo o kugi, govorimo o terorizmu, mešajo begunce in terorizem. To je žalitev za ta prostor in za demokracijo. Kdor govori tako, eh, potrebuje ustrezno klasifikacijo. Vi ste preprosto smeti, ki tako imenujete te eh, ljudi, ki bežijo pred vojno in mizerijo. Eh, istočasno pa gre tukaj za veliko hinavščino. Nihče ni povedal, da je zunanja politika Evropske unije samo prilila uh, olje na ogen. Evropska unija je porabila več denarja za izgradnjo zidov kot za pomoč beguncem. Nihče ni povedal, da protokol iz Dublina, če bi ga odpravili, bi to preprečilo podobe mrtvih otrok na plaži. Tako bi lahko uh, Eh, pribežniki zaprosili za azil v državah, kjer sedaj ne morejo zaprositi za, za azil. Potrebujemo manj smeti in eh, manj hinavščine tukaj. Gospod Iglesias, vprašanje za vas. Gospod Iglesias, vprašanje bi vam nekdo rad zastavil. Gospod Lebreton. Prego. Izvolite. Hvala lepa, da ste sprejeli moje vprašanje. Dragi kolega, presenečen sem, da smetmi obravnavate kolege v tej dvorani. Vprašanje je veliko bolj pomembno, kot da se, zato, se ne moremo takole nameščati eko oznak. Mislim, da bi se morali precej bolj ukvarjati z eh, rasizmom, ksenofobijo. Vi ste prav tako bili žaljivi. Ali se vam ne zdi, da bi države članice upravičeno lahko izražale pomisleke? Ali ni upravičeno, da države želijo zmanjšati dotok beguncev? Zanima me, kakšno je vaše mnenje. Ali bi morale države članice zajeziti migracijske tokove v državah izvora, bi morale pomagati tem izvornim državam, namesto da bi pozivale begunce, da pridejo sem, kot je storila gospa Merkel? Gospod, vi ste evropejec in vaši stari starši so verjetno imeli to smolo, da so morali zapustiti svojo državo, tako kot moji. In eh, to, kar danes imenujete. Eh, Torej, potem bi tudi vaše stare starše imenovali to, kar vi danes imenujete smeti ali kuga. Morali bi dati ob stran najbolj egoistične uh, pomisleke, ko gre za ljudi, ki bežijo proti mizarju in slabimi pogoji in vojnami. To ne prispeva k uh, izgradnji Evrope, ki si jo vsi želimo. Ja. Preden damo besedo predsednikoma Junkerju in Tusku, nas čaka še postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Ogromno vas je zaprosilo za besedo, nemogoče je, da bi dobili besedo vsi. En poslanec na skupino dobi besedo, glede na to, koliko je že ura. Začenja gospod Bogovič za minuto. Prosim, držite se časa. Kolegi, Evropi ni potrebno, da prevzame odgovornosti krivdo za begunski problem evropa ni povzročila te krize evropa je danes del rešitve tega problema zato evropa ni bolna in v evropi so tudi različne razmere v različnih državah zato jih je potrebno tudi spoštovati in na ta način z resno odgovorno retoriko tudi govoriti v tem domu. begunska kriza je nastala zaradi padca diktatorskih režimov v libiji iraku destabilizacije sirije in po padcu teh režimov so prišli na oblast ekstremisti ki ne spoštujejo niti človeškega življenja ne spoštujejo niti tisočletne zgodovine zato je problem tam in s tem problemom se je potrebno najprej soočiti in urediti razmere v teh državah in z usklajeno akcijo tudi vzpostaviti mir v teh državah na drugi strani se moramo zavedati da bomo imeli begunsko krizo tudi v prihodnosti kajti demografija afrike je tista ki jo bo povzročila zato moramo imeti eh, trajnostne rešitve v tem trenutku pa moramo poskrbeti za tiste ki so danes na evropskih tleh in jim pomagati v tej težki situaciji. Džofrida, vi ste prosili gospa kot prva za besedo v skupini SD, izvolite. Takoj po sprejetih sklepih sveta 23. septembra sem se vprašala, kaj bi lahko mi še povedali, kaj bi lahko rekli evropskim državljanom, tistim, ki še vedno verjamejo v vrednote Evrope lahko bi jim še kaj povedala, če ne bi sprejeli teh sklepov. Parlament je večkrat z veliko večino izrazil svoje mnenje, tudi glede tega, kakšen pristop bi morali zauzeti. Sedaj smo storili šele prvi korak. Oblikuje se nova migracijska politika. Ta proces bo prispeval k oblikovanju konkretnih, učinkovitih ukrepov ki upoštevajo tudi to, da do migracijskih tokov prihaja zaradi podnebnih sprememb. Prišli smo do točke, ko se ne moremo več vrniti nazaj. Proces integracije, ki se nanaša na begunce, vodi tudi v razmišljanje znotraj Evropske unije. Najprej smo bili indiferentni, potem smo videli, kako posamezne države ostro nasprotujejo rešitvam. To od nas zahteva, da sprejmemo tudi ustrezne ukrepe. Izjava predsednika Junkerja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 Hvala lepa. Gospod predsedujoči, na tisoče beguncev prihaja Evropsko unijo preko Grčije. Eh, mi ne moremo sprejeti tega bremena. Imamo več kot 160 tisoč beguncev, ki so že prišli v Grčijo. Treba je ukrepati. Najprej potrebujemo pobude za miroljubno rešitev konfliktov v Afriki in pa na Bližnjem vzhodu. Eh, potem moramo tudi nagovoriti Turčijo. Eh, Turčija ne sme izrabljati eh, beguncev kot politično orodje, moramo se boriti proti tihotapcem, treba je revidirati Dublin, treba razmisliti o mehanizmu prerasporeditve beguncev po celotni Evropski uniji eh, glede na površino in dohodek držav. Države kot je Grčija potrebujejo finančno podporo, samo na ta način bomo lahko poskrbeli na naše zunanje meje treba je priznati, eh, da je varovanje naših zunanjih meja suverena pravica Grčije in te pravice ne bomo dali ne Turčiji, ne Evropske unije. Gospod, se upravičujem, ker sem zmaličil vaš prijemek, ampak težko je. Minuta je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Tusk, vas uh, skrbi, kako boste po hodnikih ZN branili dober ugled Evropske unije. Mi pa se zgrozimo, uh, ko vidimo, da na begu v Evropo umirajo otroci in pa starejši ljudje. Tukaj gre za salonsko politiko, vas skrbi ugled Evropske unije, mi pa uh, naredimo napako za napako. Uh, niste bili sposobni se odzvati z globalnim strateškim načrtom, gospod Tusk, na vas se obračam. Vi ste imeli neuspeh v svetu. Uh, in potem vedno znova govorite o ugledu, ko izdate nekaj, kar je bilo pravzaprav veliko bolj pomembno. Um, mislim, da nas ne bodo tukaj rešile ne solidarnost, ne uh, urednota, ne naše urednote. Nažalost je tako dan danes. Krizogonos. Hvala lepa, gospod Krizogonos. Minuta je vaša. Hvala lepa, gospod Krizogonos. Se zdi, da me je polosti fora. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spet razpravljamo o tej temi v Evropskem parlamentu in govorimo o tej begunski krizi, kot da gre tukaj za nekakšen popolnoma običajen naraven pojav, kot je sonce ali dež, ampak to ni običajen naraven pojav, to je posledica vojne. Vojna v Siriji divja že pet let in zahodne države mora tukaj prevzeti del odgovornosti. Tudi mi smo so odgovorni za to vojno. Te države namreč skušajo po vsem svetu usiliti režime po njihovi izbiri. Zahod je podpiral sirsko opozicijo. Na ta način so skušali usiliti spremembo Asadovega režima, ampak eh, to nam je spodletelo, sedaj imamo islamsko državo. Torej, treba se boriti za končanje te vojne in to bo tudi zmanjšalo število beguncev. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsednik sveta, gospod predsednik komisije. Dobro je bilo, da smo se 22. septembra odločili, torej notranji ministri in pa voditelji vrat in držav, da bo treba porazporediti število beguncev po Evropski uniji. To je znak solidarnosti, dober znak. Ampak sedaj je treba vse skupaj izvajati. Potrebujemo koalicijo človečnosti, ki bo delovala za ženske otroke. Te treba rešiti pred Asadovimi bombami. Ta koalicija človečnosti mora postati realnost. Eh, Kancelka Merklova je rekla, da nam bo to uspelo. In zato je treba treba odpraviti Dublin, treba zagotoviti zakonite poti, eh, dostojne sprejemne centre, ne pa nekakšne zapore, kot jih sedaj zahteva šef Frontexa. Ehm, prav tako ehm, ne morem razumeti, kako je sedaj Erdogan eh, kar naenkrat naš partner in bomo spregledali, ko gre za njegovo kršitev človekovih pravic, za kurdsko vprašanje in vse ostale probleme gospod Tusk, potrebujemo politiko, ki bo pozdravila begunce. Ne smemo dovoliti, da bi prevladala retorika skrajne, že ne glede to, ali gre za Front National, za Fides eh, ali kogarkoli drugega. Gospa Vimberg. Tante, jo, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči, da sem eh, prav šokirana. Zdi se, da vsi živimo uh, v nekakšni ovojnici ali nihče ne pozna realnosti. Tukaj govorimo o solidarnosti, ampak zame solidarnost. Eh, zame solidarnost ni to, da moramo krčiti sredstva za svetovni program za hrano, zato da ti vzamejo hrano uh, tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Vsta denar gre namreč sedaj za ta masovni tok eh, beguncev. Številni govorijo eh, o vključevanju. Eh, in, no, moram povedati, da Švedska že dolgo časa skrbi za integracijo tistih, ki prihajajo k nam, ampak to ni uspešno. Imamo 200 območij. Eh, ki so marginalizirana, kjer sploh, kamor sploh ne smeš iti, nimamo ne nastanitve, ne delovnih mest za te ljudi. Švedska sedaj eh, eh, razmišlja o izgradnji azilnega taborišča, ampak pri nas imamo po zimi minus 20 stopinj. Še zadnji gospod Balco. Jean-Claude Juncker, bizočagi, elnök. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsednik komisije. Presenečen sem, da notranji ministri niso sprejeli enotne odločitve o kvotah. Gospod Juncker je rekel, da gre tukaj za notranje politična trenja. Dobro, to je morda res, ampak določeni argumenti upoštevajo tudi uh, mnenja svojih državljanov. Uh, no, zaradi tega smo bili večkrat napadeni na mačarskem, samo ker smo. Uh, dokler smo branili naše zunanje meje. Sedaj smo izvedli javno mnensko raziskavo in številni državljani so se pravzaprav strinjali za našo obrano zunanih meja. Um, Evropska unija je najbolj demokratična in solidarna družba na svetu, ampak izziv je sedaj obraniti našo demokracijo. Eh, torej mislim, da bi morali preveriti, eh, eh, kdo sploh še želi članstva v Evropski uniji, morali bi organizirati referendum in videti, kdo si sploh še želi ostati tukaj. Gospod Junkar, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Res je, da Evropa na svojem ozemlju ne more sprejeti vseh, ki bežijo pred bedo v svetu. Je pa res, da bi celotna Evropa morala poskrbeti za odpravo bede v svetu. Ne moremo biti neutralni, ne moremo biti nedejavni, ne moremo ne razmišljati o tem, glede na to, da se dogodki ponavljajo, da se dogajajo hude stvari posod po planetu. Boriti se moramo seveda proti vzrokom, zaradi katerih pridem do migracij. Nekateri to že počnejo. Tu bi se res rad poklonil tistim državam Evropske unije, ki niso zmanjšale svoje razvojne pomoči. Zelo malo je takšnih držav. Rad bi se poklonil tudi vsem tistim, ki nameravajo popraviti to stanje in nameravajo tudi povečati razvojno pomočo. pomoč. Bi pa rad kritiziral tiste države v Evropski uniji, ki so zmanjšale svoj prispevek k humanitarni pomoči rad bi kritiziral tudi tiste, ki so zmanjšale svoj prispevek k prehrambenem programu Združenih narodov. Rad bi kritiziral vse tiste države, ki so zmanjšale svoj prispevek tudi za visokega komisarja za begunce. Če govorimo o vzrokih, o viru, moramo govoriti seveda tudi o, tist, o vseh tistih, ki so prispevali k nastanku teh problemov, zaradi katerih množično ljudje prihajajo v Evropo? Mislim, da bi morali biti ponosni. Ponosni na to, da tisti, ki živijo bedno življenje, želijo priti v Evropo. Evropa je v očeh teh posameznikov območje, kjer je življenje boljše, lepše. Zakaj ne bi prišli sem? zakaj si ne bi želeli priti k nam? Zakaj ti posamezniki ne gredo naprimer v ZDA ali v zalivske države? Ali se moramo sedaj opravičevati, zato ker ljudje po svetu menijo, da je Evropa kraj, kjer je dobro živeti? Mislim, da bi morali biti ponosni na to. Res pa je, da moramo najti način, kako upravljati z migracijskimi tokovi. Tega se sedaj lotevamo. Dober odgovor na migracijske probleme se ne sostoji iz tega, da gradimo zidove. Ti nesrečni begunci bodo vedno našli način, kako vstopiti na evropsko ozemlje. Vedno. Gradnja zidov torej ne bo razrešila problematike. Tisti, ki gradijo zidove, pa bi morali biti vsaj pozorni na vse, kar se dogaja med tem, ko oni gradijo to svoje umetniško delo zid. Namreč ali res naslavljajo besede na vse tiste, ki naj bi jih slišali. Begunci naj bi bili ekonomski begunci. Ampak kako to veste? obstajajo tisti, ki bežijo iz države, ker jih tam preganjajo. Tako da prosim, ne mešajte teh kategorij. Res obstajajo tudi ekonomski imigranti in begunci. Ali vi ne bi bili takšni, če bi živeli v okoliščinah, v kakršnih živijo oni? Res je, da nimajo pravice, da ostanejo v Evropi, ampak nikar ne govorimo o teh nesrečnežih, kot da gre za neke gangsterje, za organizirane tolpe in barbare. Gre za res nesrečne posameznike. Zedi. Že prej sem povedal, da gradnja zidov ni pravi odgovor. Še nekaj bi dodal. Zakaj nekateri mislijo, da lahko postavijo zid med državami članicami Evropske unije? med državami članicami Evropske unije. Zakaj tega <laughs> ni, nihče ne kritizira, nikogar to ne moti? Nerazumljivo je, da v letu 2015 nekatere vlade, nekatere države postavljajo zid med evropskimi državami. To je konec Evrope. Zato bi morali biti odkrito kritični do tistih vlad, ki se zatekajo k to vrstnemu arhitekturalnemu delovanju. Nekateri izmed vas eh, ste bili zelo kritični do Evropske unije. Rekli ste, da ni zmožna niti sprejeti odločitve. Gospod predsedujoči, naj povem, da je Evropski svet zasedal 23. septembra. Parlament bo glasoval o teh odločitvah 15. oktobra. Nikoli, in vemo, o čem govorim, nikoli odločitev ni bila sprejeta tako hitro kot tokrat. Svet, komisija in parlament so lahko ponosni na to. Če bi vedno delovali tako hitro kot tokrat, bi bila Evropa v veliko boljšem stanju. Kritični ste do držav članic. Ja, ampak vedno govorite o Evropski uniji. To ni prav. Nikar ne reč, ne govorite, Evropa, Evropska unija, Tusk, Juncker. Povejte, katere države članice, nekatere države članice ne znajo sprejeti odločitve, ki bi jih morali. Nikar ne kritizirajte Evrope, kritizirajte države članice, ki nam preprečujejo, da bi ukrepali. Nikar ne kritizirajte mojega prijatelja Tuska. Sam sem vendarle priča temu. Kako potekajo zasedanja na Evropskem svetu in na svetu. Če nekatere države predsedniku Evropskega sveta preprečujejo, da bi ukrepal hitro, potem lepo prosim, ne kritizirajte predsednika Evropskega sveta. On počne vse zato, da bi se stvari premaknile naprej. Kritizirajte tiste države, ki mu to preprečujejo. Poleg tega se mi zdi, da bi se vedno morali vrniti na eno zelo pomembno temo.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 strpna unija. Mi se zauzemamo za strpnost in boriti se moramo proti nestrpnosti. In še Turčija. Še nekaj besed o Turčiji. Kdo vam daje pravico, da pravite, da uh, smo včeraj s predsednikom Erdoganom klepetali ob kavi? Uh, Zelo smo se trudili, da bi s Turčijo sklenili dogovor glede beguncev. To je izredno pomembno, ne samo za Grčijo, ampak za celotno Evropo. Ampak seveda smo govorili tudi o drugih vprašanjih. Ampak ali res mislite, da smo se držali za roke z gospodom Erdoganom? Seveda smo govorili o problemih, tudi predsednik parlamenta je sodeloval mimo grede. Uh, Eh, govorili smo o tem, kaj nas razlikuje, ampak vendarle sem mnenja, da Turčija sodi na seznam varnih držav. Tisti, ki mislijo, da to ni prav, naj eh, potegne, naj torej pomisli tudi na posledice takega stališča. Če Turčija ne sodi na seznam varnih držav, kot nekateri merijo, potem moramo prekiniti pristopna pogajanja s Turčijo. Ampak dokler smo odvisni od turškega sodelovanja, dokler želimo, eh, oziroma dokler je tudi Turčija odvisna od harmoničnega sodelovanja z Evropsko unijo, do takrat mislim, da eh, ne moramo Turčije uvrstiti na seznam nevarnih držav. Nikakor pa ne smete misliti, da smo bili zgolj prijazni s Turčijo. Smo pa seveda hvaležni Turčiji, to je potrebno priznati. Eh, hvaležni smo jim, da Eh, skrbijo za begunce na svojem ozemlju. Kdo pa smo? Kdo pa smo, da bi rekli, da temu ne namenjajo dovolj energije oziroma da to ne terja veliko truda? Uh, 160 tisoč ljudi smo v Evropi solidarno razdelili med države, ampak v Turčiji je 2,2 milijona beguncev, ki tam živijo. Da ne govorimo niti o, približno o Libanonu in o Jordaniji, kjer so številke še bistveno večje, sploh eh, procentualno gledano. Eh, Torej, mislim, da lahko rečem, da smo šele na začetku dolge poti in zato potrebujemo stanen sistem eh, razporeditve, razdelitve po Evropah, poleg tega pa potrebujemo tudi legalne poti priseljevanja v Evropo. Sam prihajam iz majhne države, iz Luksemburga, če morda tega ne veste. Zrastel sem z mladimi italijani, s številnimi portugalci, uh, Luksemburg sodi med najbogatejše države v Evropski uniji, ampak brez Portugalcev in brez Italijanov ta država ne bi postala to, kar je postala. Priseljevanje prinaša bogatstvo. Hvala lepa, predsednik Juncker. Besedo dobi predsednik Tusk. Predsedovanje pa prepuščam podpredsedniku parlamenta Tajaniju. Thank you, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej hvala, Jean-Claude, za podporo. Ampak seveda sva tu v parlamentu ravno zato, da naj kritizirajo. Nisem tu zato, da bi mi ploskali, to upravljam svoje delo. In seveda moramo biti eh, strogi in tudi trpežni, dokler smo eh, politiki in v tem kontekstu je prav, da so stvari jasne. Hvala za razpravo. Po tej razpravi mislim, da se v celoti zavedamo, da to vprašanje še vedno deli evropejce in tudi razumem, zakaj deli tudi države članice, pa ne samo države članice, tudi tu v Evropskem parlamentu se pojavljajo še vedno delitve. Ampak istočasno imam občutek, da je danes dobra priložnost za bolj skupen pristop. Verjetno zapridemo do tega pristopa, je danes bistveno večja kot pred nekaj tedni. Nimam nobenih iluzij, pa tudi nobenih dvomov. Pravzaprav v tem primeru nič ni enostavno. Najprej zato, ker so razsežnosti tega vprašanja večje kot kadarkoli poprej. In ravno zato je to vprašanje tako čustveno nabito, ne samo tu v parlamentu. Kot prvo bi želel povdariti, da ravno zaradi razsežnosti eh, to vprašanje je pereče in ravno zato nič ni enostavno. Danes pravzaprav govorimo o skoraj 70 milijonih razseljenih ljudi po svetu. Skoraj vsi ti ljudje so okoli nas, eh, v Afriki, v Euraziji, 70 milijonov je teh ljudi. In ko govorimo naprimer o Afganistancih, skoraj 3 milijone jih je na poti v druge države, v Iran, v Irak, v Turčijo, eh, veliko jih je tudi že v Evropi, tri milijone takih ljudi. Zavedati se moramo, da morda ne za vse, ampak vsekakor za večino teh ljudi Evropa predstavlja ali pa lahko predstavlja končno destinacijo približno 8 milijonov razseljenih ljudi je v Siriji, to so notranje razseljene osebe, 3 milijone sircev je v Turčiji, Jordaniji in Iraku. Na 100 tisoče potencijalnih beguncev prihaja tudi izjemna in ravno zato v tem primeru nič ni enostavno. Eh, zaradi tega smo nekateri v Evropi tako nervozni. Eh, zato občutimo neke vrste strah in razumem, zakaj. Gre za nekaj novega. Begunci eh, ne, sicer niso nov problem kot tak, ampak taka razsežnost, ta novi eksodus, to pa je nekaj novega. In nekatere države članice nimajo nikakršnih izkušenj s tovrstnimi težavami In ravno zato so uh, čustva tako razplamtela. Ne morem se strinjati s tezo, da, večino, uh, da pri večini teh priseljencev gre za socialne imigrante. Najprej Naj izpostavim, da je danes pravzaprav nemogoče razlikovati med begunci in priseljenci in uh, begunci in migranti, kajti danes pravzaprav vsi bežijo pred uh, vojno, revščino, lakoto, uh, vse to je v igri v Afganistanu, v Siriji, v drugih državah. In to je naslednji razlog, zakaj so razmere za nas zelo težavne kaj ti obravnavati moramo te ljudi, pravzaprav skoraj vse, kot potencijalne prosilce za azil. Drugič, drugi razlog, zakaj nič ni enostavno v tem primeru, je zaradi spora vojne v Siriji. Povsem možno je, da bo ta konflikt prerasel v globalnega zaradi upletenosti nekaterih globalnih sil v ta konflikt. In nobenega dvoma ni, da je že sedanja situacija dovolj zaostrena, da lahko sproži nov val priseljencev iz Sirije. Kot sem omenil v uvodnem govoru, danes ocenjujemo, da bo dodatne 3 milijone migrantov iz Sirije se odpravilo na uh, pot proti Evropi. Tretjič, razmere so težavne tudi zato, ker okoli sebe nimamo uh, eh, voljnih partnerjev. Seveda moramo sodelovati z drugimi državami, naprimer s Turčijo, uh, popolnoma razumem, zakaj ste nekateri, oziroma smo nekateri zelo kritični in skeptični, kar zadeva Turčijo. Ampak po drugi strani, če se želimo soočiti s tem problemom, je Turčija ključna partnerica v tem procesu. Ne glede na to, ali želimo danes Turčiji pridigati ali pa želimo Turčijo imeti na svoji strani v boju proti begunski krizi. Eh, tu gre za dramatično dilemo, ampak danes moramo to dilemo rešiti. In mnenje naših institucij je, da moramo poskusiti sodelovati s Turčijo, ker pravzaprav niti nimamo nobene druge možnosti. Okoli sebe imamo številne bolj zahtevne partnerje od Turčije. Že Turčija ni enostavna, ampak je verjetno najboljša partnerica v naši neposrednji soseščini eh, na jugu in vzhodu. Zdi se mi očitno, da torej, moramo aktivno sodelovati in da morajo pri tem sodelovati tudi države članice. Zato sem povsem pripričan, da bo naslednje zasedanje sveta posvečeno temu vprašanju in upam, da bo današnja razprava tu v parlamentu služila tudi za navdih nekaterim voditeljem in nekaterim državam članicam. Pripričan sem, da veste, kaj želim povedati. Potem je tu še vprašanje polskega poslanca, gospoda Olbrihta, o tem, kaj bi lahko skupaj ukrenili in kaj bi morali početi ločeno kot države članice. Nekaj je danes jasno. Nobena evropska država članica ne more sama sprijeti in podpreti vseh beguncev, ki prihajajo. Zato potrebujemo sistem premestitve. Istočasno pa vidimo, da nobena država na naših zunanjih mejah ne more obvladovati priliva priseljencev, ki smo mu priča. O, obe ti dve vprašanji si eh, terjata torej skupen pristop in moramo se izogniti kazanju s prstem. Ravno zato moramo razmišljati o skupni evropski odgovornosti za varovanje zunanje meje. Danes lahko jasno vidimo, da to izredno breme in odgovornost presega zmožnosti katerekoli države članice tu gre za neke vrste revolucije v našem razmišljanju doslej, ampak vendarle mislim, da moramo s to revolucijo nadaljevati. Evropa mora prevzeti del odgovornosti za eh, varovanje zunanje meje, eh, zlasti eh, ko gre tudi za kritične točke, kot so zbirni centri in taborišča Evropa mora sodelovati pri oblikovanju takih rešitev tudi izven Evrope. To je zelo pomembno za Evropo in njene institucije. Hvala. Najlepša hvala, predsednik Tusk. Hvala, predsednik Juncker. Hvala obema za zaključne govore in tudi za vaš angažma. Najlepša hvala, s tem je razprava.